dragi kolegice in kolegi ali lahko začnemo z našo sejo opravičujem nadaljevalo uh, v italijanščini ste vsi tukaj prisotni dobro če dovolite bom nadaljevalo v italijanščini Imam, včast mi je, da je tukaj z nami ministrica za kulturo Latvije. Ampak zdaj bom pa res začela govoriti italijansko. Torej, vsem lep pozdrav, dobrodošli. Eh, tudi eh, sama vam želim eh, osebno srečno novo leto, čim boljše delo. Eh, našega odbora in eh, ministrico za kulturo Republike Latvije pozdravljam med nami, ki nam bo predstavila prednostne naloge latvijskega predsedstva sveta. Vendar predno začnemo z našim delom danes in se lotimo dnevnega reda, tako kot sem že napovedala. Mislim, da je smiselno tudi zaradi našega eh, odbora eh, kultura, izobraževanje, osnovne vrednote, da namenimo eno minuto eh, molka za to, da počastimo žrtve, ki so zlasti v Franciji izgubile življenje. Mislim predvsem na novinarje Šarlija Bdoja, in tisti, ki so izgubili življenje v supermerkatorju, eh, v um, uh, Parizu, Košar, pa tudi v Nigeriji je bilo veliko žrtev. Torej v Strasburu smo uh, že te žrtve počastili z minuto molka, ampak glede na vrednote, ki jih moramo. Uh, varovati, mislim na eh, svobodo izražanja, svobodo tiska, kulturne eh, svobode. Eh, mislim, da je smiselno, da pred začetkom seje počestimo te žrtve z minuto molka. Hvala. situacije. Hvala lepa. Naj rečem, da res cenimo dejstvo, da je ministrica Mel Barde v eh, prejšnjih eh, dneh eh, predlagala skupno izjavo vseh ministrov kulture v Evropski uniji, zato da se obsodijo ta dejanja, in da se zaščitijo eh, temeljne pravice in svoboščine ter vrednote Evropske unije. Čisto uvodoma kot informacija, peta točka dnevnega reda. Tukaj eh, smo dodali nekaj, kar se navezuje na latvijsko predsedstvo in sicer poročilo gospe Libačke spremljanja izvajanja bolonskega procesa. Tukaj gre za novo poročilo. Prvi predlog je bil uh, poročilo o načrtu investicij Juncker, ampak uh, o tem bo tekla beseda uh, na naslednjem uh, sestanku predsednikov. Uh, Bolonski proces je pomemben za naš odbor in zato je važno, da čim prej začnemo z delom. Zaradi tega smo uvrstili to na dnevni red pod točko 5. Ali se strinjate za tako spremenjenim dnevnim redom? Dobro, hvala. Torej nadaljujemo. Kar pa zadeva zapisnik 1. Eh, in 2. decembra to je v vaših dokumentih bilo razdeljeno, imate kakšne komentarje, če ne jih bomo smatrali za sprejete. Dobro, hvala, nadaljujemo. In še nekaj informacij glede tolmačenja, ki bo za francoščino, italijanščino, grščino, španščino, mađarščino, poljanščino, slovenščino, romunščino in bolgarščino in tudi v latviščino, kar se mi zdi absolutno potrebno. Torej, naj vam dam informacije o, o mainstreamingu. Uh, Med spoloma to je nova mreža, ki je bila vzpostavljena uh, Gender Mainstreaming Network. Razprava bo uh, tekla v tej uh, skupini v povezavi z drugimi odbori in komisijo. Uh, vse poročevalce uh, pozivam, da upoštevajo obstoj tega odbora in, oziroma delovne skupine in to bo seveda povezano tudi z delom odbora FEM. In eh, seveda se bodo v tem oziru pripravljala tudi naša mnenja. Ampak o tem bo še priložnost za razpravo. Četrta točka, torej. Prišli smo do glavne teme današnjega sestanka, predstavitev prednostnih nalog Latvijskega predsedstva sveta in temu bo sledila izmenjava mnenj z ministrico za kulturo Dace Melbarde, ki jo med nami teplo pozdravljamo. Seveda, eh, način našega dela, ki ga sedaj predlagam, je eh, ministrico eh, tudi za izobraževanje in znanost eh, iz Latvije tudi pozdravljam, ravno kar se nam je pridružila v dvorani, poznaje bo tudi govorila. Torej, ministrici bi dala sprva besedo za predstavitev prednostnih nalog, kakih 15 minut, zato da izvemo kaj o teh prednostnih nalogah, potem pa imate besedo poslanci in poslanke za postavljanje vprašanj in uh, odgovori bodo potem uh, uh, zbrani v dveh uh, krogih in potem bo še pol ure časa za odgovore na nje. Torej, sprva naj dam besedo gospe ministrici Melberte in naj samo še povem, da smo v strateško pomembnem obdobju, smo na začetku tega mandata, pred nami je nova komisija, jutri bomo imeli eh, eh, sestanek z eh, enim komisarjem in potem še s komisarjem Ettingerjem. Torej, hočem reči, da bomo Eh, poznali, eh, da smo zaznali eh, moča, močno pobudo latvijskega predsedstva, pa tudi komisije, da se izobraževanje, kultura in ustvarjalnost bolj poudari v strateškem smislu in tudi odnosi med kulturo kulturo oziroma vključevanje kulture in digitalne agende. Na to bomo še naprej pozorni. Torej, najlepše hvala za enkrat in dajem besedo gospe Melperde. Um, thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsednica. Naj uh, se vam zahvalim za priložnost, da ste me sem povabili, da lahko spregovorim pred odborom za kulturo in izobraževanje ter da imam eh, možno slišati, kaj vas skrbi, kakšne zamisli imate, kakšne eh, predloge in sugestije. Ehm, seveda je kult, jezikovna eh, raznik, raznolikost ena od vrednot Evropske unije in zato bom nadaljevala v rodni latviščini. Godata priekšēdētā ja, Silvija Kosta, godātie deputāti. Gospa eh, predsednica odbora, spoštovane poslanke in poslanci, še enkrat naj povem, da mi je v veliko čast, da sem danes tukaj lahko z vami in da lahko spregovorim o prednostnih nalogah latvijskega eh, predsedstva na področju kulture in vizualne politike. Eh, italijansko predsedstvo je opravilo zelo dobro delo. Nadaljevali ga bomo in naj tudi osebno eh, izrazim podporo eh, Franciji in sočutje tistim, ki uh, so jih prizadeli um, zaradi žrtov uh, eh, Šarli Abdo. Uh, eh, mislim, da ta minuta mavka, ki smo jo ravno kar posvetili vsem padlim, nas le spominja, da smo vsi za združene enote Evrope. Uh, prizadela nas je ta tragedija. Počutim se močnejšo, kajti vsi ministri za kulturo v Evropski uniji so se zelo hitro odzvali na mojo pobudo. Kulturni minister iz Francije eh, se je tudi odločil, da bodo v izjavi obsodili to barbarsko dejanje. Svoboda izražanja je bistvo vrednot v Evropski uniji in to kaže, da se lahko v težkih časih zanesemo drug na drugega. Eh, veliko smo se torej naučili na samem začetku eh, latvijskega predsedovanja. Eh, moramo se bolj potruditi, da se bomo bolje razumeli ter sodelovati moramo, da smiselno ustvarimo tako okolje, kjer bodo različne kulture in različna razumevanja sveta eh, nekaj, kar ne bo družbo razdeljevalo, ampak jo dopolnjevalo in da bomo na ta način imeli čim bolj eh, plodno izmenjavo mnen. To, kar se je zgodilo v Franciji, eh, je Eh, samo eden eh, od eh, primerov razkola med različnimi vrednotami in kulturami. Ampak kultura ni nekaj, s čimer se srečujemo vsak dan ali pa v muzeju in druge, ampak ima zelo globoke plasti v načinu razmišljanja in načinu sobivanja. Lik neki litvijski pe, latvijski pesnik je rekel, da je kultura zavest ali vest um, naroda. Pred nami je pomembna naloga, da zagotovimo, da različne narodi lahko živijo skladno svojo vestjo. Spoštovana eh, predsednica, spoštovani poslanke in poslanci, Glede na vse to bi vam želela predstaviti prednostne naloge latvijskega predsedstva na področju kulture. Kultura in um, kreativnost je bistvenega pomena za kulturo v Evropi. Um, glede na uh, povezavo z audiovizualno industrijo pri ustvarjanju um, trajnostne rasti novih delovnih vest ter izboljševanju delovanja digitalnega trga. Ustvarjalnost, ki je glavni temelj kreativnih industrij, uh, je pomembna ne le v kulturi, ampak tudi na drugih področjih. Imamo digitalno ekonomijo, turizem, kulturni turizem, eh, razvoj ustvarjalnih eh, veščin, ustvarjalnega razmišljanja v izobraževanju, eh, ponovno vzpostavljanje regionalnih območij in kulturna dediščina. Novembra lani je svet razpravljal o prispevku kulture v ustvarjalnih industrijah v okviru strategije 2020. Eh, svet je izpostavil pomen teh področji, ki so eh, bistvena za razvoj in seveda pomembna pretakanja informacij in vsebine. Crossover je angliški izraz, ki je zelo pomemben. Latvijsko predsedstvo namerava še naprej um, se truditi, da bodo oblikovalci politiki to še bolje razumeli in kako se eh, kultura pretaka v dru na druga področja za iskanje novih trajnostnih rešitev za gospodarstvo in družbo. Latvijsko predsedstvo eh, bo eh, delalo na osnovi zaključkov sveta glede eh, crossoverja med kulturo in ustvarjalnimi industrijami. Mislim, da je prišel pravi trenutek za razpravo o tem in to na različnih forumih. Zakaj? Ker prispevek kulture in drugih industrij je dejansko drugim industrijam je dejansko utemeljen in dokazan. Med eh, predsedstvom Latvije se bomo eh, osredotočili na pomembne regionalne in nacionalne akterje pri razvoju teh politik in maja sledi eh, razprava na svetu. Razprave v delovnih skupinah sveta že seveda potekajo in tudi nadaljevali bomo z njimi. Od 11. do 13. marca bo potekala mednarodna konferenca v Latviji. Soupadlo bo to z mednarodnim ustvarjalnim tednom, ki ga organiziramo v Latviji že nekaj časa eh, in to povezujemo z eh, regionalno politiko in gospodarstvo. Tak pristop, ki ga imamo že nekaj let, je dobra osnova za eh, promocijo sodelovanja in drugih oblik crossoverja. Povabljeni ste, da se udeležite te konference in drugih spremljajočih dogodkov. Namen te prve konference je osredotočiti se na najboljše primere eh, povezovanja kulture in ustvarjalnih partnerstv ter poiskati način, kako to sodelovanje okrepiti. Druga konferenca pa bo o eh, interakciji med eh, kulturno dediščino, moderno arhitekturo in uh, drugimi elementi, katerih cilj je ustvarjanje boljšega uh, okolja za delo in življenje. Gospa predsedujoča, visoko spoštujem prispevek odbora za kulturo in izobraževanje na tem področju in pri eh, postavljanju politik. In zaradi tega sem osebno zainteresirana za eh, skupno delo, tako da skupaj nagovorimo eh, akterje na tem področju. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, leto 2015 bo podob, pomembno. Imeli bomo pregled strategije rasti in, izo, in zaposlovanja. Svet je že razpravljal prispevek kulture pri eh, doseganju ciljev iz strategije 2020. Ministri so izpostavili tri pomembne zadeve. Tri zelo pomembne zadeve, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju evropskih strategij. Kot prva, kultura in eh, kreativne industrije so eh, gibalo gospodarskega gospodarske rasti. Eh, Potencijali te industrije eh, pa eh, so pa temeljijo na predpogojih, ki so tudi predpogoji za skupni digitalni trg. In ne nazadnje, kultura je vrednota sama za se. Kulturna dediščina je enkraten eh, vir eh, inspiracije, inovacij in eh, ustvarjalnosti. To se povezuje z našo evropsko in nacionalno identiteto in je znak naše pripadnosti lastnemu narodu in Evropi nasploh. Latvijsko predsedstvo se bo zauzemalo, da se te eh, signali prenesejo, nadaljujejo in da eh, kultura in ustvarjalnost pripomoreta Evropi pri razvoju. In upam, da mi boste pri tem delu pomagali oziroma z mano sodelovali. Eh, na področju audio-vizualnih politik Eh, naj rečem, da je predsednik komisije Junk, gospod Juncker rekel, da skupni digitalni trg mora biti en glavnih prioritet Evropske komisije. Evropska se je, eh, komisija se je odločila, da bo center tega politike ravno potrošnik, ki mora imeti dostop do uh, uh, filmov, glasbe in drugih kulturnih vsebin kjerkoli v Evropi. In zaradi tega bo komisija podprla razvoj kulture in kreativnih industrij, uh, tudi producentov in vsebin evropskih medijev, pa tudi vzpostavila ali razvila. Uh, intelektualne pravice. Eh, pri tem je eh, pomembna svoboda masovnih medijev. Eh, zelo pozdravljam izjave komisije v to smer. Prvič se je zgodilo, da se pomen kulture izpostavlja do te mere. Cilji so seveda eh, medijski pluralizem ter kulturna raznolikost, ki se vsebinsko eh, izpostavlja. In zato je eh, zelo važno, da so vsebine, ki so na voljo, kakovostne, raznolike in da zagotavljajo vrednote iz temeljne listine o temeljnih eh, pravicah in svoboščinah Evropske unije. Eh, zato je audiovizualna vsebina še posebej pomembna in eh, zato na tem področju bomo aktivno razpravljali o novi uredbi ter upoštevali geopolitične razmere. Med latvijskim predsedstvom bomo razvijali razpravo o eh, prihodnosti direktive o audiovizualnih storitvah. Zelo važno je, da delamo eh, in na ta način bomo lahko eh, izpolnili cilje italijanskega in drugih predsedstv, da zaključimo to direktivo in da eh, izvedemo tudi povezano zakonodajo. In ne nazadnje, eh, skupni digitalni trg ni le infrastrukturni projekt, gospodarski projekt, ampak eh, gre predvsem za vsebino, ustvarjalnost in raznolikost. Tudi tukaj računam na vašo podporo in razumevanje. Spoštovane poslanke in poslanci, člani tega odbora, naj eh, zaključim s tem, da še enkrat poudarim, da skupaj moramo graditi evropsko prihodnost. In tudi eh, logo našega predsedstva je eh, osnovni kamen za mlinski kamen, ki dejansko izpostavlja nekaj, kar smo razvijali na stotine let in to so tudi glavne prednost, simbol glavnih prednosti našega predsedstva. Hvala, da ste me poslušali in seveda z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospa ministrica. Slišali smo stvari, ki nam dajajo zagotovila o tem, da želite razpravljati o temah, ki so osrednjega pomena in Mislim, da bo tu izobraževanje in kultura zelo pomembno. Začnimo z Sabin Farajen in potem sledijo ostali. Izvolite. Ja, dank, eh, Frau minister. Hvala lepa. Tri stvari imam, ki bi jih rada z vami poglobila in sicer najprej vprašanje. Kultura kot del ustvarjalnih industrij, to se med sebojno tudi pogojuje. Eh, Sama imam občutek, da smo v preteklosti v okviru spodbujanja struktur, zdaj ste na regionalni ravni videli, da je kultura zašla v težave ravno zaradi dvojne funkcije, ki jo kultura ima. Pri financiranju je pogosto tako, da imamo bodi si čiste programe za kulturo, ki ne smejo biti komercialne naravnani, ali pa imamo strukture, za komercialne projekte na področju ustvarjalnosti in vidimo, da nekateri projekti izpadajo v prvi in drugi skupini. In velik problem je, da nekateri ustvarjalci kulture ne morejo ne dobiti kredita, niti ne morejo dobiti sredstev. Zato, ker se tukaj preveč oglaša ta gospodarski vidik. Ali vidite kako pot, kako bi to bolj uskladili v prihodnje? Potem glede poročila o notranjem digitalnem trgu. Tudi tukaj sprašujem o tej dvotirnosti. Po eni strani zahteva potrošnikov po tem, da lahko sodelujejo pri raznolikosti Evrope in potem ustvarjalci, ki želijo od tega, kar ustvarijo, živeti. Tudi tukaj imamo prepad. Zanima me, kako se boste vključili v razprave, ki že trajajo zadnjega pol leta, tudi v zvezi z zakonodajnimi dosjeji. In tretje, TTIP, tudi to nas zelo intenzivno zanima. Vidimo, da imamo izjemo za kulturo pri mandatu za pogajanja, sicer pa imamo audiovizualne storitve in tu vedno znova naletimo na težave, kaj sodi pod audiovizualne gospodarske dejavnosti in kaj je kultura. Zanima me, kako se boste vključili tudi kar zadeva pogajanja v zvezi s porazumom TTIP. E, Hvala lepa, Sabin. Petra Kamerebe. Ja, Hvala lepa. Hvala tudi gospe ministrici za njen vod in tudi zato, da je zelo jasno povedala, da si bo latvijsko predsedovanje prizadevalo, da ohrani zavedanje, da imamo v Evropi raznolikost na vseh področjih in omenili ste tudi pomen ustvarjalne industrije. Mislim, da si mora prizadevati latvijsko predsedstvo tudi za nek preboj, kar zadeva skupno stališče sveta glede digitalnega notranjega trga. Digitalni notranji trg se deli na tri dele. Pomemben del, ki nas je zelo zaposloval v preteklem obdobju in kjer smo si prizadevali, da bi stališče parlamenta ki je dobilo večino, torej tukaj gre za neutralnost omrežji. Ta neutralnost je eden bistvenih predpogojev po tehnični plati za to, da imamo raznolikost medijev, razmišljanja in tudi možnost novih ustvarjalnih idej, če sploh hočemo, da bodo ljudje imeli priložnost priti do strank oziroma do ljudi. Po tem, kar slišim, bo latvijsko predsedstvo dalo predlog, po katerem naj bi ta neutralnost bila urejena samo na načeljni ravni, ne pa tako jasno, kot smo mi kot parlament to zapisali. Namreč želeli smo, da se to zapiše, potem pa tudi omejitve in da se jasno in glasno zapiše, pod katerimi pogoji so sploh možne posebne storitve. Glede vsega tega me zanima vaše stališče in zanima me, kako se boste znašli kot nekdo, ki je pristojen za medije in kulturo, med vsemi ostalimi ministri, ki tukaj tudi ščitijo svoje interese. Pri TTIP-u smo imeli zelo jasno stališče na ravni parlamenta, tudi kar zadeva izključitev kulture in medijev iz pogajalskega mandata. Ampak naj povem, da je tu to zelo jasno formulirano za kulturo, ne pa tako zelo za audiovizualne medije. Pomembno je to, da to izjemo za audiovizualne medije razumemo čim bolj široko in tudi za v prihodnje, da vključimo tudi prihodni tehnični razvoj. Torej, izjema mora biti omejena ne zgolj na storitve, pač pa tudi na naložbe na področju audiovizualne tehnike, kajti sicer bi to lahko bila stranska vrata, tako da bi to izjemo le relativizirali, kar bi šlo na škodo ne na zadnje evropske kulture in kulture kot take. Na zadnje smo imeli zmenjavo mnen v odboru, kjer smo razpravljali o ideji, da bi imeli Evropsko leto kulturne dediščine. To naj bi se zgodilo enkrat v enem od prihodnih let. Vsakokrat si zamislimo nek moto in zanima me, ali si predstavljate, da bi v času vašega predsedovanja podprli tako Evropsko leto Evropske kulturne dediščine. Grazie. Hvala lepa. Gospa Dinolfi. Hvala lepa, gospa predsednica in hvala lepa tudi gospe ministrici. Vprašati sem hotela troje. Glede treh vidikov kjer sem imela priložnost eh, izvedeti kaj več. Običajno, ko govorimo o vprašanju izobraževanja, dajemo zelo malo prostora izobraževanju, mišljenemu kot nekemu inštrumentu intelektualnega izoblikovanja prihodnih evropskih državljanov. Naloga šole je naučiti uh, načelo enakosti, eh, potem dožnosti državljanov. In tako kot je povedala gospa ministrica, rekli ste, da je kultura v bistvu vest vsakega naroda. Mislim, da bi se morala Evropska unija bolj osredotočiti na ta vidik, ki vidim, da ga vedno znova zanemarjamo. Izobraževanje je vedno nekako v funkciji izobraževanja oziroma zaposlovanja. Glede na zadnje dogodke, ki so prizadeli Francijo, mislim, da je nevednost tisto, kar ustvarja nestrpnost in posledično tudi nasilje. Upam, da ne bomo nikoli pozabili da je vedenje, znanje tudi podlaga za miroljubno sobivanje. Zanima me torej, katere projekte ima predsedstvo za to, da bi se še bolj angažirali v tem smislu. Drug vidik. Sprašujem gospo ministrico, ali imate namen nadaljevati razpravo o mladih, še zlasti jamstvih za mlade. To je bilo predstavljeno kot projekt pred nekaj meseci, kot uh, zelo pomemben projekt, nekako skoraj da panaceja za vse probleme mladih, potem je pa to nekako zapadlo v pozabo. Nedvomno pa je stopnja brezposelnosti med mladimi zlasti na jugu in ta stopnja se je ne le, da se ni zmanjšala, se je celo še povečala. Zato sprašujem predsedstvo, ali namerava nadaljevati po tej poti in ali obstajajo kakšni konkretni projekti. In še kot zadnje, rada bi se osredotočila na kulturo. Kot je dejala ministrica, je kultura vedno neka gospodarska priložnost, vedno priložnost za gospodarsko rast. Osebno menim, da gospodarska rast ne sovpada vedno za rastjo zaposlovanja. To je nekoliko neoliberalistični koncept. Vendar pa razumem, sama prihajam z juga Italije in nekatere države morajo izkoristiti kulturo tudi kot priložnost za to, da ponovno zaženemo nekatere gospodarske panoge. Vendar pa menim, da kulture ne smemo obravnavati zgolj kot produkta, ki se prodaja. Namreč eh, naša dediščina ne pripada samo nam, pač pa tudi prihodnim generacijam, zato je treba dediščino zaščititi in jo ohraniti. Zanima me, ali obstajajo akcijski načrti in konkretni ukrepi, ki jih nameravate izvajati v času svojega predsedovanja. Hvala lepa, gospa Trupel. Potem pa bomo prisluhnili odgovoru gospe ministrici, na to pa bomo še nadaljevali. Kot veste, je z nami ministrica za kulturo, Potem pa bo z nami še ministrica za izobraževanje, tako da prosim, da vprašanja razdelimo. Najlepša hvala, gospa ministrica, za vaše uvodne besede. Najprej bi rada povedala, da podpiram Sabine Ferhajen, ki je govorila o neutralnosti interneta. Strinjam se tudi z gospo Kamrevert, kar se tiče T-tipa potrebujemo definicijo kulturne izjeme in definicijo audio, audiovizualnih storitev, tako da bomo lahko v prihodnosti zagotovili ustrezno zakonodajo. Dejali ste, da se komisija zanima za razvoj digitalnega enotnega trga, da želijo omogočiti dostop za potrošnike tudi na čezmeni, naravi, eh, na čezmeni ravni. Vsi se s tem strinjamo obenem pa bi vas radi spomnili na naslednje. S tem ne smemo kršiti trajnostnega financiranja eh, filmov, naprimer. Najti moramo pravo ravnoteže in zanima me, kakšen bo vaš pristop na tem področju. In še eno vprašanje imam. Krožijo govorice, da bi naj Evropska komisija odpravila finančno podporo evropejani, takšno kot velja sedaj. Zanima me, kaj o tem menite vi. Hvala. Grazie, Helga Trupel. Hvala lepa, Helga Trupel. Besedo dajem zdaj gospe ministrici, če želi, zato, da bi prisluhnili odgovorom. Tudi zato, da se izognemo temu, da bi se nabralo preveč vprašanj, na katera bi morali odgovoriti. Zato vam dajem besedo za odgovore. Izvolite. Mhm, mhm. Ja. No. Es äh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo äh, tas jautājums. Najlepša hvala. Poskušala bom odgovoriti in to po istem vrstnem redu. Dinamika vprašanja je bila precej hitra, tako da upam, da ne bom pozabila na nobeno izmed vprašanj. Če bom na kakšno pozabila, je to zaradi tega, ker sem verjetno pozabila to vprašanje zapisati se bom pa potrudila. Najprej kultura kot ustvarjalna industrija. Pogosto se znajdemo v situaciji, ko je kultura izolirana, obravnavana popolnoma ločeno kot ločen sektor. Strinjam se z vami, to ni pravilen pristop. Mislim, da kulture ne moremo na ta način izolirati. Ravno zato je treba nadaljevati z delom na področju kulture in ustvarjalnosti. Izboljšati moramo pomen, veljavnost tega sektorja. Zato je beseda crossovers, križanje oziroma združevanje, tista prava beseda. Izboljšamo lahko povezavo med kulturo in ustvarjalnostjo ter drugimi področji. Po našem mnenju je sodelovanje najpomembnejše. Ustvarjalci in eh, naprimer režiserji ne morejo postati ekonomisti, ki bodo na najboljše možne načine uporabljali sredstva, ki jih imajo na voljo, ampak zagotoviti jim moramo ustrezno podporo, da bodo lahko upravljali svoje primarno delo in ta sektor povezati z drugimi sektori. Tako bomo izkoristili potencial, ki tukaj obstaja. Tako bomo dali novo dodano vrednost temu ustvarjalnemu potencialu. Mislim, da imamo na mizi že precej pozitivnih primerov eh, takšne podpore, eh, inovacij in tako dalje. Ponavadi se osredotočamo na učine kulture na gospodarstvo, na eh, ekonomijo, ampak to ni vse. Mislim, da moramo razširiti ta koncept sodelovanja tako, da bomo zagotovili še večji prispevek področja kulture, eh, prometu, ehm, trajnosti gospodarstva in tako naprej. Imeli bomo konferenco, na kateri bodo sodelovali različni strokovnjaki in na tej konferenci se bomo osredotočili na primere najboljše prakse. Še nekaj je pomembno izpostaviti in eh, to se je pokazalo že v razpravah na prejšnjih zasedanjih sveta. O tem bo govora tudi maja na naslednji seji sveta. Tekom latvijskega predsedstva bomo še, naprej, bomo še naprej govorili o raziskavah, temnih raziskavah. Poskušali bomo zbrati praktične dokaze, praktične podatke o učinku umetnosti, eh, ustvarjalnosti na druga področja. Naslednje vprašanje se je nanašalo na čezatlantski sporazum TTIP. Na tem mestu bi rada jasno povedala, kakšno je naše mnenje. Junija 2013 je potekala seja sveta. Ta seveda ni bila edina, ker smo govorili o tovrstnih vprašanjih, ampak na tem mestu bi rada izpostavila, skupno mnenje ministrov, audiovizualne osebine so izključene iz porazuma in našo, naše predsedstvo podpira ta pristop. Še naprej bomo podpirali komisijo, ki mora svetu dajati informacije o e, nadaljnih razpravah na to temo. Še eno vprašanje smo dobili in sicer v zvezi z avtorskimi pravicami. Avtorske pravice so tesno povezane z razvojem enotnega digitalnega trga. To je en od predpogojev za omogočanje dostopa, ni pa to seveda edini pogoj. Ko govorimo o dostopu do različnih vsebin, je treba zagotoviti tehnološko interoperabilnost. Številni ste to že omenili. Izpostaviti moramo tudi jezikovno raznolikost v digitalnem okolju. Možnost izbire jezika, uporaba eh, strojnega prevoda, na primer, o tem je treba govoriti. Konferenca, ki bo maja potekala v Rigi, bo posvečena tudi tem temam. Govorili bomo tudi o neutralnosti interneta ki je prav tako izjemno pomembna za razvoj enotnega digitalnega trga. Strinjam se z vami. Enotni digitalni trg se stoji iz treh delov in je tesno povezan z drugimi industrijami, z drugimi področji. Ravno zato imamo podpredsednika komisije, ki se ukvarja s temi področji. In upam, da bomo na ta način lahko razvili določeno mero um, usklajenosti, harmonije pri razvoju enotnega digitalnega trga. Zanimalo vas je tudi, kaj se dogaja z letom, Evropskim letom kulturne dediščine. To je dobra pobuda, pripravljamo tretjo eh, strokovno konferenco, ki bo govorila o kulturni dediščini. Govora bo naprimer o dizajnu in arhitekturi. Verjetno se bomo na tej konferenci ukvarjali tudi z vprašanjem, ki ste ga izpostavili. Hvala lepa hvala za te prve odgovore. Zdaj pa prosim, da ste vsi krajši, ko boste postavljali svoje vprašanje. Deset minut imamo. Julie Ward. Potem Wenta, potem pa odgovori. Ampak lepo prosim, zelo na kratko. Say... Kratka nedrnata bom. Želela sem povedati naslednje, gospa ministrica. Dejali ste, da je kultura vest naroda in to se me je dotaknilo. Mislim, da trenutno bijemo zelo pomembno bitko. Ohraniti moramo mir v naših državah. Kulture, kulturo si lahko kar hitro ekstremne sile vzamejo za svojo in jo izkoristijo. Zame je to ključno področje dela. V mislih moramo imeti ta rek, ki ste ga podali. Spoštovati moramo kulturno dediščino, ki je zelo specifična za naše države. To ne sme biti razlog za sovraštvo in za razdor. Kolega Djakono. Hvala lepa. Venta, izvolite. Čekaj, brzo, pani minister. Najlepše hvala. Hvala, gospod predsednica tudi sam bom poskušal biti čim krajši. Omenili ste delovni program latvijskega predsedstva in omenili ste tudi besedo crossover. Omenili ste digitalne medije, socialno vključevanje, trajnostni razvoj. Načelo križanja crossover je pomembno tudi za spodbujanje ustvarjalnosti. Zanima me, na kakšen način boste spodbujali evropski film. Kako boste podpirali ta sektor, ki ni zgolj kulturne narave, ampak tudi gospodarske narave? Juzo. Eh. Hvala, kolega Venta. S tem zaključujemo ta krok vprašanj. Gospod ministrico, prosim. Če lahko poda svoje zaključne odgovore, izvolite. Ja, podes prijota, jim ljudi je prijetno. Najlepša hvala za vprašanje. Veseli me, da ste zastavili vprašanje v zvezi s filmom. Odgovarjam gospodu Venti. Decembra je Latvija gostila Evropsko filmsko nagrado in mislim, da je to zelo pozitiven signal za pomen evropskega filma in eh, pomemben signal za našo državo. Strinjam se, vsako predsedstvo mora na svoje pleče prevzeti odgovornost za to, da razmisli tudi o promociji, oglaševanju naše filmske industrije, da razmisli o naši umetnosti smo združeni v raznolikosti tukaj v Evropi. To pomeni, da ima vsako predsedstvo specifično odgovornost. Povdariti mora raznolikost evropske umetnosti in omogočiti dostop do te umetnosti. Dotaknili se bomo tudi vprašanja filma, ko bomo organizirali konferenco o križanju med eh, kulturo in ustvarjalnostjo. Film je zelo pomembno orodje tako na področju izobraževanja, kot tudi na področju socialnih vprašanj. Na ta način lahko namreč na nek drug način izrazimo moč kulture. Z audio, audiovizualnimi vsebinami lahko v določenem trenutku v času govorimo o tistih najpomembnejših temah, ki prevevajo določeno družbo. In film je dober primer takšnega delovanja, takšne politike. Pri prejšnjih odgovorih na vprašanja eh, sem pozabila na vprašanje v zvezi s sinergijo. Dejati moram, da se strinjamo. Povezati je treba kulturo in izobraževanje. Kultura namreč daje vsebino izobraževanju. In s pomočjo kulture lahko ljudi priučimo vrednot in določenih sposobnosti. Na ta način kulturne vrednote v naši družbi prehajajo na mlajše generacije. Ministrica za izobraževanje in šport bo brez dvoma spregovorila o tem. Mislim, da je sinergija med kulturo in izobraževanjem izjemnega pomena. Govoriti moramo tudi o raznolikosti kulture, govoriti moramo o vrednotah, o strpnosti, kaj to pomeni in kako razumeti to načelo. In tudi o tem se bomo pogovarjali na naši konferenci. Pripravili bomo nekaj pozitivnih zgledov iz Latvije. Trenutno namreč poteka pilotni projekt ustvarjalnega partnerstva med izobraževanjem in kulturo. In o tem bomo govorili na konferenci. Mikrofon, prosim.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 podporni sistem za Evropejano. Češ, da eh, bo ta spremenjen. Zanima me, če imate kaj več informacij o tem, so do vas eh, pristopili strani komisije in kakšen je vaš pristop. Ja, Hvala. Sedaj sem razumela vaše vprašanje. Hvala. Razočarana sem nad temi informacijami sama, namreč teh govoric še nisem slišala in mislim, da je to nespremljivo. V svetu in v parlamentu moramo sodelovati in nadaljevati s tem odličnim projektom. Glede na informacije, ki jih imam sama, je septembra lani Evropejana zagotovila dostop do 33 milijonov digitalnih vsebin. In ta dostop, ta dostopnost do bogatih kulturnih vsebin, izobraževalnih vsebin je nekaj edinstvenega. Kultura v različnih državah pridobi s takšnim orodjem to je dobro za različne starostne skupine in lahko vam zagotovim, da bomo v sklopu našega predsedstva vaš partner, kar se tiče Evropejane. Okay. Molto... Toplo se zahvaljujem ministrici, čeprav ne vem, ali nam lahko komisija da kakšna pojasnila. To je zvrstna priložnost. In še zlasti glede na to, da imamo jutri srečanje z komisijo, ampak če nam lahko date kako pojasnilo, kar izvolite, izvolite. Ampak zelo na kratko, lepo prosim. Zdi pa se mi prav, da to, kar smo slišali, ne izveni v prazno. No. In eh, questo caso no, è una richiesta che viene dalla Commissione, non dalla Presidenza, per cui penso che. To je prošnja komisije, ne predsedstva, zato bi se mi zdelo zelo logično, da bi dobili pojasnilo strani komisije. Izvolite. You, madam, madam. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil latvijski ministrici za predstavitev njihovega delovnega programa za naslednjih šest mesecev. Seveda podpiramo vse teme, ki ste jih izpostavili. Rad bi izkoristil to priložnost in oznanil naslednje jutri, bo tukaj komisar v tem odboru in mislim, da je najboljša pot naprej ta, da on komentira vsa, uh, vse te načrte. To sem želela slišati, torej to bo tudi jutro povedano, da je to stvar, ki zadeva komisijo, poleg mnogih drugih. Dobro. Mislim, da smo vsi zadovoljni zaradi tega, kako velik pomen latvijsko predsedstvo daje strategiji 2020 glede kulture, ustvarjalnosti in seveda tudi audiovizualnih dejavnosti poleg digitalnega trga. In mislim, da vas bomo seveda zelo pozorno spremljali, dajali svoj prispevek, kajti gre za izjemno pomemben trenutek, ko je potrebno ministre, komisijo in seveda tudi parlament spomniti na to, da je potrebno graditi mostove z drugimi politikami, tako kot ste dejali vi, tudi v večletnem finančnem programu. In Te mostovi so zelo pomembni tudi zato, da premostimo težave, ki realno obstajajo pri izrabljanju teh sredstev in priložnosti. Tako v obzorjih kot v strukturnih inštrumentih imamo možnosti ravno zato, da bi se čim bolje povezovali s tematiko kulture. Spremljali bomo tudi vse konference, vse pobude predsedstva, prisotni bomo in mislim, da bo to izvrstna priložnost, da podkrepimo tematiko dediščine in seveda digitalnega trga. To sta temi, ki sta nam zelo pomembni. Hvala lepa, dobro delo in k malu nasvidenje. Bene, continuiamo con eh, la Dobro, nadaljujemo ob prisotnosti ministrice za izobraževanje in znanost. Gospa Marite Sele je z nami, ki nam bo predstavila prednostne naloge predsedovanja. Bili ste že tu, tako da zdaj poznate, eh, kako delamo. Slišali ste, kako smo delali prej, tako bomo tudi nadaljevali. 45 minut časa imamo, zaenkrat eh, se precej držimo časovnega okvira. Ehm, e Zelo veseli smo, da ste z nami. Delali bomo tako kot prej, Videli ste, kako naše delo poteka. Vsi smo prebrali, katere so prednostne naloge latvijskega predsedovanja in zelo nas zanimajo tiste osrednje teme, težišče naslednjih šestih mesecev. Rekli ste, kako pomembno bo izobraževanje in usposabljanje tudi v povezavi z novimi kompetencami in zaposljivostjo potem eh, nova partnerstva, ki jih je potrebno okrepiti in menimo, da je zelo pomembna tudi uloga, ki jo bo izobraževanje imelo v naslednjem investicijskem načrtu. Izobraževanje je ena od prioritet, če tudi med desetimi točkami se nam zdi, da je beseda izobraževanje premalo omenjena v Junkerjevem načrtu, tako da računamo na latvijsko predsedstvo, ki bo srednjega pomena. In časa je še pet mesecev, zato izvolite, beseda je vaša, zelo pozorno bomo poslušali. Najlepša hvala, gospa Kosta, člani in članice odbora, gospe in gospodje, v veliko čast in izziv mi je, da lahko predstavim prednostne naloge latvijskega predsedstva. Upam, da nas bo to zbližalo in privedlo do dobrih rezultatov, sedaj pa bom nadaljevala v latvijskem jeziku. Augst novērtēt mūsu prezidentūras trijo partneru Itālijas. Imamo zelo pomembno nalogo. Sodelovati moramo s partnerji iz Trija. Veseli me, da lahko danes predstavim naše načrte za področje izobraževanja, mladine in športa. Najprej izobraževanje. Latvijsko predsedstvo bo izpostavilo vlogo izobraževanja in usposabljanja pri krepitvi gospodarske rasti v Evropski uniji pri spodbujanju naložb in pri zagotavljanju blaginje za državljane Evropske unije v kontekstu strategije Evropa 2020. Če želimo doseči cilje te strategije, potem potrebujemo nove pobude, nove načrte s pomočjo sinergije med strategijo Evropa 2020 in strateškim okvirom za sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje narediti veliko. Latvijsko predsedstvo bo spodbujalo razpravo o ključnih elementih, strateških ciljih in upravljanju strateškega sodelovanja na področju izobraževanja. Na ta način bomo prispevali k pripravi skupnega poročila za leto 2015. Predsedstvo bo spremljalo tudi razpravo v odboru za kulturo in izobraževanje tukaj v Evropskem parlamentu. Predsedstvo bo nadaljevalo s delom na področju krepitve sodelovanja pri poklicnemu usposabljanju. Nadaljevali bomo z obstoječim delom in se soočili z novimi izzivi. Razpravljali bomo tudi o prihodnosti izobraževanja in usposabljanja. Okrepiti želimo sodelovanje med državami članicami in socialnimi partnerji. Na ta način bomo lahko zagotovili takšne izobraževalne sisteme, ki bodo ljudem ponudili ustrezne spretnosti, s katerimi bodo ti konkurenčni na trgu dela in s katerimi se bodo razvijali. Predsedstvo pripravlja sejo evropskih ministrov za to področje, tja bomo povabili tudi socialne partnerje in pa komisijo in eh, ta seja bo potekala 22. junija v Rigi. Govorili bomo o skupnih ciljih v okviru sporočila iz Bruža. Poleg tega si bomo prizadevali za internalizacijo eh, izobraževanja. Organizirali bomo sestanek izobraževalnih ministrov 27. in 28. aprila. Dotaknili se bomo rezultatov prejšnjega sestanka ministrov pred dvema letoma. Tam bomo določili prioritete za prihodnost, tako da bi lahko zagotovili regionalno sodelovanje med eh, izobraževalnimi sistemi v posameznih regijah. Od bolonskega procesa, ki se je začel leta 1999 naprej, se ključni cili niso spremenili. Potrebujemo sistem primerljivih diplom. Trenutno smo že pokrili splošne rezultate in pa kakovost eh, procesa usposabljanja oziroma izobraževanja. Tekom našega predsedovanja želimo oceniti ta proces skupaj s konferenco bolonskih ministrov, ki bo potekala v Jerevanu v Armeniji. Spodbojati želimo rast, si prizadevati za manjšo brezposelnost in zato moramo v Evropi izboljšati naše sposobnosti inovacij. V roke moramo vzeti informacijsko tehnologijo, ki hitro spreminja naša življenja. Najuspešnejše države in regije v prihodnosti bodo tiste, katerih državljani bodo imeli največ znanja, najboljše spretnosti na tem področju. Tisti, ki bodo najbolj inovativni. Prečolski in eh, ti začetni stadiji so najpomembnejši okrepiti želimo ustvarjalnost inovacije in digitalne spretnosti na tej ravni. Države članice Evropske unije se stojijo iz zelo različnih področjih in eh, regij. Posod pa je treba omogočiti dostop do kakovostnega izobraževanja. Začeli bomo razpravo o tem dostopu in o finančni podpori za dostop. Govoriti želimo tudi o priznavanju sposobnosti in kvalifikacij in o razvoju evropskih politik na tem področju. S tem lahko zmanjšamo brezposelnost in odpravimo ovire za mobilnost. Zagotoviti je treba ravnotežje med delom in usposobljenostjo in na ta način razviti trg dela. Izpostavila bi rada še naslednje. Mladi so zelo pomemben vir za nas. Ustvarijo lahko močnejšo Evropo in to moramo vedno imeti v mislih na tem moramo delati. Mladim moramo dati možnosti, da izkoristijo svoj potencial, da se razvijajo. Soočiti se moramo s temi izzivi in mladim pomagati, da izzive premostijo. Na vkljub ukrepom, ki so na tem področju že bili sprejeti, še vedno ostaja veliko nerešenih problemov in ugank, ki vplivajo na socialne in gospodarske razmere mladih v Evropi. Glavne težave nastajajo zaradi dolgotrajne brezposobnosti mladih in pomankanja možnosti. Mladi nimajo možnosti za to, da bi iz šolskega življenja prešli na trg dela. To pomeni, da se lahko njihove socialne težave še povečajo. Zaposlovanje mladih je politična prednostna naloga v Evropi. Potencial te politike pa še ni bil popolnoma izkoriščen. Če želimo izboljšati možnosti za prihodnost, priložnosti za mlade, moramo izboljšati sodelovanje na področju zaposlovanja, izobraževanja, sociale, zdravja in politike za mlade kot takšne. Izboljšati moramo kakovost življenja za mlade. Latvijsko predsedstvo meni, da lahko na področju mladih rešimo tiste težave, ki jih na drugih področjih ne moremo izobrazba je zelo pomembna za osebni razvoj mladih. Privede namreč do razvoja različnih sposobnosti, tudi socialnih sposobnosti, ki so bistvenega pomena za trg dela. Osebni razvoj posameznika pa poveča tako strpnost, kot tudi možnosti in priložnosti za vstop na trg dela in za ustrezno socialno življenje. Prepričani smo, da bi morali ta vprašanja vključiti tudi v druge politike. S tem bi lahko razrešili nekatera uh, socialno-ekonomska vprašanja. Govorili bomo tudi o medsektorskem sodelovanju. Želimo si ustrežnejših rešitev za mlade, ki se soočajo s številnimi socialnimi in gospodarskimi, ekonomskimi izzivi. V ta namen bomo na zasedanju sveta maja sprejeli sklepe sveta. Okrepiti želimo sodelovanje med Evropsko unijo in državami vzhodnega partnerstva. Okrepiti želimo zaposlovanje in zaposljivost mladih. Zato bomo organizirali drugi forum mladih v sodelovanju z državami vzhodnega partnerstva predsedstvo meni, da je sodelovanje z mladimi najboljši način za to, da ponudimo roko pomoči vsem mladim. Še posebej moramo pomagati tistim, ki so predmet tveganja za socialno izključenost. Dobra politika za mlade je lahko pravi način boja proti socialnemu izključevanju. Strategija Evropa 2020 ima Eh, dobre mehanizme za izvajanje, dober časovni načrt in po umestnem pregledu bo naša glavna naloga ta, da mlade vključimo v izpolnjevanje skupnih evropskih ciljev. Latvijsko predsedstvo bo izpostavilo dejstvo, da lahko ustrezna politika za mlade odigra zelo pomembno ulogo pri doseganju ciljev v okviru strategije Evropa 2020. To bomo vključili v sklepe sveta, ki bo zasedal maja. Pomemben je strukturiran dialog. In v okviru tovrstnega dialoga moramo ukrepiti prioritete Evropske unije na področju mladih. tekom Evropskega tedna mladih smo že zbrali več tisoč mladih in tistih, ki oblikujejo politiko na različnih ravneh in eh, ta proces je uspešen. Traja več mesecev, glavna konferenca pa se bo odvila med 24. in 26. marcem v Rigi. Na konferenci bo govora o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju Evropske unije. Po podatkih Eurobarometra je zgolj 28 odstotkov mladih, ki imajo volilno pravico sodelovalo na evropskih volitvah. Pomembno je, da mlade vključimo v politično življenje na evropski ravni. Na zasedanju sveta maja bomo ministre povabili k razpravi o sodelovanju mladih v tem življenju. Sedaj pa vprašanje športa. Šport je največje nevladno gibanje v Evropi šport je način kakovostnega preživljanja časa, obenem pa zagotavlja pametnejšo, bolj zdravo in bolj trajnostno skupnost v Evropi. Je pomemben za družbo, pomemben je za osebni razvoj, razvoj osebnih spretnosti in kompetenc. Šport in fizične dejavnosti so pomembne za razvoj sektorskih sposobnosti. V sodobnem svetu, na sodobnem trgu dela je tudi ukvarjanje s športom zelo pomembno. Spretnosti, ki se jih ljudi, ljudje priučijo, pa so pomembne za izboljšanje njihovih Eh, možnosti. Pomemben je ulični šport, naprimer. Ta privede do razvoja kritičnega mišljenja, reševanja eh, problemov, razvija sposobnosti organizacije, dela v eh, ekipi. Vse to je izjemno pomembno. Latvijsko predsedstvo bo pripravilo sklepe sveta na temo razvoja vloge športa in več sektorskih sposobnosti, še posebej za mlade. Organizirali bomo tudi konferenco z naslovom Šport in fizične dejavnosti pri razvoju človeškega kapitala. Predsedstvo bo razpravljalo tudi o promociji fizičnih dejavnosti in promociji vse življenskega ukvarjanja s športom. Maja bo potekala politična razprava, na kateri bodo lahko ministri za šport izrazili svoje stališča v zvezi s tem. Izmenjali se bomo mnenje o najboljših strategijah, govorili o tem, kako spodbujati ljudi, da se več ukvarjajo s športom pri nekaterih športih smo bili priča škandalom zaradi manipulacij z rezultati. Na zadnje je bilo govora o tovrstnih škandalih na področju nogometa. Ampak ta šport ni edini. Latvijsko predsedstvo bo sledilo mednarodnemu delu na področju prirejanja rezultatov na tekmah. Evropski svet je sprejel odločitev o prirejanju rezultatov in upamo, da bo komisija k malu pripravila predloge za podpis in ratifikacijo konvencije, ki so jo pripravili. Za nas je to prednostna naloga. Svet se bo seveda v skladu s pogodbo posvetoval tudi z Evropskim parlamentom. Škandali so izbruhnili tudi na področju dopinga, tako da se bomo osredotočili na boj proti dopingiranju. Pomembno je, da imamo zelo jasno stališče. To pa je mogoče zgolj, če delujemo enotno, če naša stališča izražamo enotno tudi v okviru Agencije za boj proti dopingu. Latvijsko predsedstvo bo koordiniralo oblikovanje stališča glede tega. Sodelovali bomo tudi s svetom Evrope. Predstavniki Evropske unije v Agenciji za boj proti dopingu bodo naša stališča predstavili maja letos gospa predsednica, predsednica gospa Kosta, člani in članice odbora, gospe in gospodje, najlepša hvala za pozornost. Pripravljena sem seveda odgovoriti na vaša vprašanja in se odzvati na vaše komentarje. Vsi ste seveda vabljeni k sodelovanju na dogodkih, ki jih bomo organizirali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica Sejle, za nagovor. Hvala tudi za jasno predstavljene prioritete. Naj spomnim, mi smo zelo angažirani in parlament bo zelo sodeloval pri vseh izzivih, o katerih ste govorili. Konec prihodnega meseca bomo imeli skupaj z odborom za zaposlovanje izmenjavo mnen glede izboljšanja izobraževalnih sistemov in zaposljivosti mladih. V mislih imam tudi poročilo, ki bo predstavljeno za prvo branje in mi želimo sodelovati tudi, kar zadeva bolonski proces. Zelo nas zanima internacionalizacija, zelo nas zanima tudi partnerstvo, ki ga želite spodbujati v okviru ASEANA z vzhodnim partnerstvom. In kar zadeva zadnjo tematiko, tematiko športa, je to tema, ki smo jo izpostavili tudi na zaslišanju in sicer ali lahko ratificiramo oziroma podpišemo konvencijo Sveta Evrope, kar zadeva uh, slabe prakse na področju fair playa, dopinga. Skratka, veliko je elementov, glede katerih bo tekla razprava, ki jo kar začenjamo. Trije kolegi so se javili, Ferajan, gospod Zver in Diakonu. Ja, Hvala lepa, gospa ministrica. Nekaj točk je bilo, kjer želim postaviti še dodatna vprašanja. Najprej brezposelnost med mladimi in jamstva za mlade. Obstajajo različna področja, recimo visokošolsko izobraževanje, pa tudi poklicno izobraževanje. Države imajo različne sisteme, nekatere države imajo dualni sistem kjer vidimo, da poteka sodelovanje ne samo med eh, izobraževalnimi inštitucijami, pač pa tudi z industrijo. To je zelo pozitivno tudi za prehajanje v poklicno življenje in se je izkazalo za pozitivno. Ali vidite možnost, da bi še okrepili sodelovanje med mm, industrijo in izobraževalnimi ustanovami in ali vidite kako možnost, da bi vključili bolj tudi mala in srednje velika podjetja, skratka, da bi mlade pritegnili bolj v spredje v tem dualnem sistemu. Potem, kar zadeva bolonski proces, Omenili ste konferenco v Rigi, kjer naj bi preverili tudi rezultate, ocenili, v kolikšni meri je bil dosežen napredek pri bolonskem procesu. Meni se pojavlja vprašanje, ker različne šole ne priznavajo kreditnih točk. Skratka, veliko je razlik kar zadeva medsebojno priznavanje, recimo diplome bachelor. To se zelo pozna v praksi, pa tudi kar zadeva zaključne diplome visokošolskega izobraževanja. In vidimo, da imajo ponekod zelo dolgotrajne postopke. Tudi, če nekdo diplomira na neki evropski šoli, traja precej časa, da pride do priznanja, še zlasti, ko gre za druge nazive, kot je doktorski recimo. Potem zanima me tudi neformalno izobraževanje. Tu imamo zelo majhen eh, proračun, zanima me, kaj konkretno boste naredili in kako boste tudi druge ministre eh, motivirali na svojih konferencah, da podprejo neformalno izobraževanje in da ga tudi financirajo. Hvala lepa, gospod Zver, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Eh, spoštovana gospa ministrica, hvala lepa za predstavitev. Mislim, da ste se lotili ključnih tem vašega predsedovanja. Eh, rad bi se dotaknil tudi teme ki jih je že omenila gospa kolegica sabina e, namreč e, v evropi imamo določeno težavo kar se tiče šolskih sistemov vse preveč so e, razdvojeni od družbe in pa potreb gospodarstva nekatere države bolj uspešno premagujejo ta prepad nekatere države manj uspešno premagujejo ta prepad ampak eh, eh, kako zbližati produkcijo šolskih sistemov in eh, s potrebami trga dela se mi zdi da je ključno vprašanje Eh, zadnjih nekaj let ali pa zadnjih petnajst let recimo v evropski uniji in to ne bo novo vprašanje za vaše predsedstvo ampak vendarle me zanima vaše razmišljanje o tem predvsem eh, ali je mogoče da bi bolj vključili gospodarstvo v šolski sistem da bi uvedli eh, v večih državah tako imenovani dualni sistem ali pa elemente dualnega sistema v državah kjer ni uveden prav tako pa me zanima vaš odnos do bolonske reforme. Eh, Bolonsko reformo mnogi zelo kritizirajo, ne? Eh, ta šarm stare univerze še vedno močno živi tako med študenti kot med eh, profesorskim profesori, pa vendarle, če Evropa hoče postati bolj konkurenčna, bo morala sprijeti tako imenovano filozofijo tretje generacije univerz ki so kot gazelce hitre fleksibilne ki imajo različne vire financiranja niso prepuščene samo državni regulativi in državnemu financiranju in tako naprej in tako naprej. Skratka, eh, že iz vašega uvoda sem začutil, da ste se lotili pravih tem, da uh, imate veliko entuzijazma, uh, ki ga včasih pogrešam pri velikih državah ko vodijo svet in sem prepričan eh, da bomo v teh pol leta naredili korak naprej tudi na področju izobraževanja mladine in športa. Hvala. Grazie, e la collega, il collega Diacono. Hvala lepa, kolega Diakonu. Merci. Eh, tot čas spuzdoma ministru, în cuvinte și în idei. Najlepša hvala. Besede, gospe ministrice, so zelo uporabne, tako formalno gledano kot eh, vsebinsko gledano. Pred pol leta pod italijanskim predsedstvom smo slišali sicer iste besede, zdi se, da vedno želimo isto. Takrat sem poskušal izpostaviti, kaj je dobro in kaj je slabo. S čim se soočajo eh, mladi, naprimer, ko vstopajo na trg dela. Težava je ta, da obstaja razkorak med tem, kar želimo početi v življenju in kaj lahko počnemo v življenju. To je največja težava za mlade. Vzamemo primer mladega eh, posameznika, ki želi na trg dela. Gre v šolo, tam sliši različne obljube, eh, določene stvari zahtevajo od njega družinski člani, njegova družba, sooči se z resničnim življenjem, ki pa je precej bolj zahtevno, kot je pričakoval. Nažalost, vsaj v moji državi in moja država verjetno ni edina, ugotavljamo naslednje. Zdi se, da imamo vedno več študentov, ki imajo vedno več izbire. Ampak ta poziv k univerzam je lahko nevaren. Ogromno mladih ima namreč diplomo, pa so še vedno brezposelni. Morda imajo dve ali pa celo tri diplome. Tukaj v odboru smo že prisluhnili študiji, ki je govorila o tem in to je zelo zanimiva študija. Čakam še na prevod te študije v moj jezik. Mislim namreč, da bi nam bila, bila v veliko pomoč tudi na nacionalni ravni. Upam, da bomo vse te stvari vzeli v zakup. Ta študija je omenila določene dobre prakse v Nemčiji, na Finskem, če se ne motim, in mislim, da je tudi izjemno natančna. Obstaja torej razlika med tem, kar si človek želi doseči v življenju in kaj lahko doseže. In to lahko škodi blagini v eh, družbi zaradi gospodarske realnosti, gospodarske situacije, družbene situacije. Pomembno je namreč, da zagotovimo, da je vsak poklic pomemben in spoštovan. Pogosto se namreč zgodi, da so nekateri spoštovani, drugi pa ne, na druge pa gledamo zviška. Mislim, da lahko šole naredijo več na tem področju. Potrebujemo nek razvoj in upam, da bo čez pol leta situacija drugačna. Dinolfi. Hvala, kolegica Dinolfi. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsednica. Spet bom uh, postavila vprašanje o mladih. Gre za veliko nezaposlenost med mladimi. Eh, imamo projekt za mlade in zanima me, ali imamo že neke rezultate na tem področju, ali je ta eh, program dal eh, vidne rezultate. In ravno tako rekli ste, da predsedstvo namerava nadaljevati uh, začete projekte in predlagati tudi nove. Potem pa še moj pomislek. Ne gre vedno za nezaposlenost mladih kot problem eh, poklicnega usposabljanja. Obstajajo tudi mladi, ki ki so usposobljeni, ne pa nujno tehnično usposobljeni, eh, ki, jih eh, vendarle na, za se, ki so z juga in jih na severu vendar eh, zaposlijo. Naprimer iz leta 2013, kar zadeva Italijo, imamo podatke. Torej ogromno ljudi iz juga Evrope potuje na sever Evrope zaradi zaposlitve. In zaradi tega ministrico sprašujem, ali ta pretok mladih, um, to preseljevanje, ali mislite, da se bo to nadaljevalo v prihodnosti in ali bo to seboj v Evropi prineslo neskladja? Grazie, kolega Venta. Hvala, kolega Venta. Najlepše hvala, gospod predsednica. Um, ministrici se zahvaljujem za njene besede o športu. Uh, to je področje, ki mene zanima, ki ga pokrivam. Uh, mislim, da bomo vsi bolj zdravi, če se ukvarjamo s športom in um, da ste na to ustrezno upozorili, pa tudi na nevarnosti, ki obstajajo ki jih šport prinaša e, mislim tukaj na prirejanje rezultatov tekem na primer ampak e, imamo amaterski in profesionalni poklicni šport um, e, amaterji želijo postati uh, profesionalci in asi na svojem področju vendar pa tega seveda ne zmore vsak No, ta dvojnost eh, športnega izobraževanja in eh, pridobivanja veščin, ali bo to eh, prioriteta med vašim predsedovanjem, kajti gre tudi za vključevanje profesionalnih vsebin v izobraževanje. Do tega dejansko prihaja med mladimi, med tistimi, ki Eh, so izpostavljeni nevarnostim, kot jih naprimer prinaša prirejanje rezultatov na tekmah. Torej, cilj je, da bi mlade usmerili na pravo pot in jih ustrezno izobraževali. Grazie. Eh, hvala lepa, kolega Nekov. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Сейле. Налипша хвала gospa predsednica. Gospa Sejle, dobro ste izpostavili glavne izzive, katerih se moramo lotiti. Več kolegov je govorilo o brezposelnosti, ki je prizadela mlade. Tudi vi ste delali naprimer v zasebnem sektorju, in skrbeli za človeške vire v velikem podjetju. Na to pa ste prišli v javni sektor. Delali in spoznali ste tudi drugo plat zgodbe. Delali ste v eh, centru za pomoč, v eh, šolski ustanovi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, kako zagotoviti mladim, da bodo imeli pravilne spretnosti za uh, mlade in eh, za mala in srednje velika podjetja. Pogosto se nam rec zgodi, da velika podjetja najemajo največ mladih, MSP-ji pa tega ne uspejo narediti, kljub temu, da zaposlujejo največ ljudi. Zanima me, kako bi lahko uporabili evropska sredstva, da bi rešili to problematiko. Kako bi lahko mlade povezali z poslovnim svetom, s trgom dela. Mlade začenši tam 14 letom starosti. Živimo v digitalni dobi, in eh, infrastruktura bi morala omogočiti lažje sodelovanje med vsemi temi akterji. Hvala lepa, kolegica Ribačko. Dziękuję, Najlepše hvala, gospa predsednica. Res z velikim zanimanjem sem poslušala besede ministrice. Na mnoge načine ste že drugi rekli pred mano, to, kar sem hotela sama. Ampak vprašanje je, eh, kakšno sporočilo boste poslali na konferenci? Eh, kaj bo glavna tema, ki jo boste izpostavili? Grazie, kolegi, la... Hvala. Eh, sedaj dajem besedo ministrici za odgovore. Cene, cene mi je, kolegi spoštovane poslanke in poslanci nekako sem slišala besedo vsi ki smo kdaj delali na področju izobraževanja in usposabljanja eh, imamo ta občutek ampak to ne pomeni da bomo počivali na lovorikah. Eh, Na tem področju ne moremo graditi na starih rezultatih. To je glavni izziv. Hvala eh, za vaše vprašanje, pa tudi zanimive komentarje. Poskusil eh, bom eh, odgovarjati na vprašanja po skupinah. Kot prvo naj začnem z dejstvom, da že leta smo soočeni s tem, da delodajalci pravijo, da mladi nimajo dovolj veščin, ki so potrebi na trgu dela. In gospa Denolfi je izpostavila tudi sama to v svojem vprašanju. In tudi v razpravi z ministrico za kulturo je izpostavila, da ne smemo pozabiti na pomen razvoja mladih kot osebnosti. Če pri tem razmišljamo o vseh eh, fazah izobraževalnega procesa, po mojem mnenju, moramo eh, tu gledati zelo široko razmišljati moramo o konkurenčnosti evropske unije kajti naša konkurenčnost bo odvisna od eh, sposobnosti in veščin mladih od eh, njihovega sposobnosti kritičnega razmišljanja sposobnosti odločanja in odprtosti do novih izzivov. Gospod Denolfi je omenila še nekaj. E, schema garancije za mlade. Prepričani smo, da je nujno s tem projektom nadaljevati in med latvijskim predsedovanjem bomo ta program ocenili, ugotovili, kaj je pri njem že pozitivno bilo doseženega in povečali bomo eh, sodelovanje med različnimi eh, področji, zato da izboljšamo delovanje programa Garancij za mlade. Sabina Verheinen je ravno tako izpostavila problem nezaposlenosti mladih. Kot sem že rekla, sodelovanje med Eh, vsemi ravnmi izobraževalnega sistema in trgom dela je bistvenega pomena. Vsi eh, vi, ki boste upam prišli v Latvijo, boste imeli priložnost eh, sami videti, kako organiziramo sodelovanje med izobraževalnim sistemom in trgom dela. In mislim, da smo na tem področju precej uspešni. In v odgovor na vprašanje gospe Ferhajne glede povezanosti neformalnega in formalnega izobraževanja želim izpostaviti eno od prioritet latijskega predsedstva. Namreč neformalno izobraževanje želimo priznati tako na eh, lokalni, kot, oziroma nacionalni, kot na evropski ravni. In tudi eh, kolegu Zveru bi se rada zahvalila za njegovo vprašanje in komentarje in eh, njegovo zanimanje za bolonski proces. Bolonski proces je nekaj, kar je omenilo več ljudi v dvorani. Naj povem naslednje. Poskušamo uh, se spomniti osnovnih ciljev tega procesa iz leta 1999. Glavni cilj je bil izboljšati mobilnost mladih, ker je bistvena zadeva, če govorimo o konkurenčnosti Evrope. V času konference v Irvanu bomo uh, te osnovne cilje pretresli in preučili bomo uh, vprašanje diplom, Eh, sprečevali njihovega medsebojnega priznavanja po eni strani, po drugi strani pa bomo si ogledali tudi kakovost izobraževanja in temu dali več pozornosti. Kot je rekel gospod Zver, pristop do bolonskega procesa na različnih ravneh, pristopi so zelo različni in želimo ta proces na novo zagnati na nek način. Uh, gospa Djakonu je omenila, da je zelo težko zagotoviti kakovost in povezanost z trgom dela. In pripričani smo, da med našim predsedovanjem bomo posvetili dovolj pozornosti vsem ravnem v izobraževalnem sistemu in pove, njihovi povezanosti z trgom dela. In potem je bil še komentar glede športa. Gospod Venta je omenil dualnost športa, dvojnost športa. Tega se zavedamo, razumemo, kaj je ta dvojna uloga športa. Po eni strani je, nekaj, je šport nekaj, s čemer se eh, mladi morajo ukvarjati in si prizadevati za dosežke v športu, ampak to je eden od načinov, eh, kako mladi pridobijo potrebne veščine in na ta način postanejo bolj konkurenčni in bolj se razvijajo ter poznaje razvijajo boljšo poklicno pot. gospod Neka je tudi podal svoje mnenje. Naj se tukaj navežem na vprašanje povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja. In eh, cilj je seveda zagotoviti eh, boljšo povezanost eh, glede na pot, eh, izobraževalnega sistema glede na potrebe trga dela. To je gotovo ena od eh, prioritet latvijskega predsedstva sveta. Da pride do tega poenotenja in gotovo bomo pri tem upoštevali oziroma razpravljali o potrebah malih in srednjih podjetij. Upam, da sem odgovorila na vse vprašanje. Eh, eh, gospa ministrica najlepša hvala zelo natančno ste odgovarjali. mislim da je eh, na koncu vseh teh vprašanj jasno da pozivamo latvijsko predsedstvo da se zavzame za te cilje na primer za bolonjski proces parlament bo formalno zavzel stališče <clears throat> tako da bomo v na ministrski konferenci v armeniji lahko o tem eh, ustrezno razpravljali na mednarodni ravni eh, da pride do konkurenčnosti med eh, univerzami in da povečamo dostopnost za vse mlade in tukaj ne mislim le na majhen odstotek mladih ampak možnost vseh mladih da Eh, študirajo eh, v neki, na univerzi v drugi državi. Eh, kot smo že rekli, dualni sistem smo omenjali. Povečati moramo tudi št število prevodov, ta študija, ki je bila omenjena, je bila zares eh, zanimiva. Bila je pa še ena študija, tudi zelo zanimiva, eh, glede dostopnosti univerzitetnih sistemov za mlade v Evropi. To je zelo pomembno v teh kriznih časih in seveda eh, cenimo vašo zagnanost da eh, povečate eh, povezanost med formalnom in neformalnim eh, izobraževanjem, pa tudi vključevanjem malih in srednje velikih podjetij. Tudi italijansko predsedstvo se je temu posvečalo veliko pozornosti. Še enkrat najlepše hvala, da ste prišli za vašo predstavitev in računamo na zelo dobro sodelovanje v prihodnosti. Želimo vam vso srečo najlepša hvala in res eh, si želim da bomo v naslednjih letih odlično sodelovali. Eh, cari colleghi, dear colleagues. Drage kolegice in kolegi, prosim, če se spet posedete, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda, ki je zares pomembna. Allora, io do ora la... Dajem besedo kolegici Libački, Kristini Libački, da nam predstavi zaradi prve izmenjave mnen spremljanje izvajanja bolenskega procesa. Eh, zadnja konferenca leta 2012 je bila maja 2015 eh, v Armeniji v Erevanu bo na to temo potekala naslednja konferenca in sicer eh, SEIS. Ehm, to je sedaj pravi trenutek, da o tem govorimo in hvala, da Eh, nam boste pomagali zauzeti ustrezno stališče še pred konferenco kot parlament. Poročevalka bo predstavila eh, eh svojo eh, poročilo eh, 26. februarja, 4. Eh, marca bomo imeli dokončno izmenjavo mnen, tako da bi aprila. Eh, poročilo prišlo na plenarno zasedanje.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 Eh, se še enkrat pojavil na našem dnevnem redu in res mi je v veselje, da vas ta tema zanima. Naj se spomnimo. Bolonski proces je bil poskus odzvati se na svet globalne mobilnosti. In po drugi strani organizirati visoko šolstvo v razmerah informacij, ki so na široko dostopne. E, po drugi strani pa smo se poskušali odzvati na potrebe trga e, ter e, biti konkurenčni in zanimivi, ko je šlo za visokošolske programe v Evropi torej šlo je za razvoj naše civilizacije. Eh, pri bolonskem procesu so ministri eh, oblikovali določene inštrumente za doseganje teh ciljev. Kot prvo, <clears throat> razdelili so se programi na dve stopni in posledično še v tri eh, stopne študija. In eh, imam tukaj v mislih tudi priznavanje diplom in sprečeval. Tretja eh, zadeva je bila pa seveda vključevanje kreditnih točk eh, kot sistem ocenjevanja količine pridobljenega znanja strani študentov. In ne nazadnje, povečanje kakovosti izobraževanja z evropskim okvirom eh, poklicov. Na ta <clears throat> način v tem smislu je bilo organiziranih eh, kar nekaj sestankov. Sestanek ministra v Watershedu je bil mejni na tem področju. Eh, vključena je bila doktorska raven in eh, na koncu eh, smo vzpostavili jasen odnos med izobraževanjem in temeljnimi znanostmi. In naj še omenim neko drugo konferenco, kjer so izpostavljene bile tri prioritete. Eh, zelo visoka kakovost visokega šolstva za vse, potem eh, delovna mesta za tiste, ki eh, zaključijo šolanje na univerzi in pripravili smo neke osnove. Poročevalec je bil Billinger in v sedanjem času se pripravljamo na konferenco v Erevanu v Armeniji in moramo pripraviti neka stališča, neke vsebine za to eh, konferenco. In to je tudi razlog za našo današnjo razpravo. Eh, vendar, da bi bila ta razprava smiselna, moramo sprva poskušati os, eh, Eh, oceniti bolonski proces in pri tem ne pozabiti na določene zunanje eh, razmere, naprimer evropska gospodarstvo, eh, inovacije in investicije, ki so bile potrebne za ta proces. In to samo po sebi ni enostavno, kajti um, oba argumenta se eh, uporabljajo tako zagovorniki kot nasprotniki tega procesa. Pa poglejmo si, kakšni so pristopi. Nekateri so navdušeni, ker eh, so mladi mm, zelo hitro znajdejo na trgu dela. Eh, vendar protiargument je, da je zelo težko usposobiti naprimer inženirja v samo treh letih nekatera eh, poklici zahtevajo daljše šolanje. Zato se postavlja vprašanje, ali ta delitev na tri ravni, na tri faze, a je to sploh smiselna delitev. 93 eh, odstotkov delodajalcev meni, da je ta prva stopnja nezadostna in o tem bi se morali vsi zamisliti. In potem še ta sistem eh, kreditnih točk eh, in eh, certificiranje dosežkov študentov. Zadnje raziskave, najnovejše raziskave jasno kažejo, mislim na nekatere nemške študije, kažejo, da le polovica vseh eh, veščin in poklicev je na koncu priznanih eh, po času pripravništva. Eh, mislim, da je problem v glavah tutorjev, kajti pripličani so, da je le njihov način poučevanja pravi in eh, zato Eh, ne smemo pozabiti na mobilnost eh, kot koncept, ki je nujen za priznavanje kreditnih točk. Potem je pa tukaj še ena stvar. Eh, nacionalni okvir kvalifikacij. To je jasen opis tega, kar imamo v Evropi, je pa to seveda veliko preveč posplošeno. Zelo bi me zanimalo vaše mnenje eh, glede tega, kar sem do sedaj rekla. In pojdimo še dlje. V Erevanu, v Armeniji na ministerski ravni bo eh, tekla beseda o poročilu o mobilnosti in internacionalizaciji ali globalizaciji. O, govorili bodo tudi o poročilu o, o eh, skupine o avtomatičnem eh, priznavanju kvalifikacij in to je v bistvu neka posobitev nacionalnega okvira kvalifikacij. ukvarjali se bodo tudi z neformalno izobraž neformalnim izobraževanjem ki je bilo danes tudi že omenjeno in eh, eh tem eh, pogovora bodo tudi nad eh, eh, nadgraditev standardov kajti le eh, petnajst odstotkov študentov meni da so eh, standardi izobraževanja ustrezni. veliko vprašanje pred nami in kadarkoli eh, iščemo odgovore nanje ne smemo pozabiti na to da se razmere spreminjajo eh, spreminja se demografska slika eh, imamo junckerjev načrt kot primer eh, investicije v ustvarjalne panoge kar zahteva seveda, seveda neodvisno razmišljanje moramo se tudi osredotočiti na dostop uh, raznih uh, skupin v, do uh, visokega izobraževanja. Naprimer Finska. Uh, lep primer. Tam se uh, zavedajo, da mora biti visoko izobraževanje na voljo vsem, tudi tistem na obrobju družbe. Uh, ampak to je tudi uh, sprememba izobraževalne paradigme, uh, tako da um, <clears throat> učitelji ali tutori um, za nje ni samo važno, kaj poučujejo, ampak kaj se učenci ali študenti na koncu naučijo. Torej, rezultati prizadevanj so pomembni. To je zelo kratek uvod. O tem smo že kdaj prej veliko govorili, zato me predvsem zanima kako vi to vidite, kakšno je vaše mnenje glede razvoja visokega šolstva, še zlasti na področju evropskega raziskovalnega območja. 22. imamo sestanek z poročevalci, in, oziroma poročevalci v senci iz drugih političnih skupin in tudi eh, z predstavniki organizacij, ki so odgovorne za ta proces. Opravičujem se za te kratke roke, Kajti, če uh, pomislite, uh, kako malo časa je uh, na voljo uh, in koliko je potrebno za prevajanje, potem bodo roki za uložitev medmajo zelo kratki. Tukaj res moramo sodelovati, uh, si skupaj uh, prizadevati, da pripravimo nek input kot odbor za konferenco v Erevanu. Zaradi tega vas torej pozivam k sodelovanju in eh, z veseljem bom prisluhnila vsemu, kar želite dodati. Eh, res eh, važno je, da se pripravimo za Erevan. Hvala, gospa Libačka, za odlično. Odličen uvod in upam, da bomo uspeli kljub kratkim rokom. Sedaj bi dal besedo Petri, potem gospodu Zveru in poznaje drugim. Hvala lepa in iskrena hvala tudi Kristini za pobudo, za to poročilo, ki je zelo nujno. Nobenega dvoma verjetno ni in tudi različnih mnen verjetno ni, da je bolonski proces prava stvar. Prepričana sem pa, da potrebujemo reformo bolonske, bolonskega procesa, kajti po tolikih letih od začetka bolonskega procesa je ostalo veliko želja neuslišanih in eh, nastalo veliko več problemov, kot smo upali, da bo rešenih. Frankfurta Algemeine, ki ni ravno levičarski pravi, da trpi bolonski proces zaradi dvojega in sicer želi regulirati proces in tudi zaradi ideologije, ki se prikriva z leporečjem in retoriko in cele generacije študentov so omejene, zato da se ne morejo ustrezno kvalificirati glede na svoje znanje in sposobnosti. To so zelo trde besede, mislim pa, da so pravzaprav zadele bistvo. Pogovarjam se študenti in vedno znova se pritožujejo, pravijo, preveč smo omejeni, ne moremo več ne levo, ne desno. In ko se odločimo, recimo, da bi šli v tujino preko Erasma za pol leta, izgubimo preveč časa, izgubimo eno leto, kajti to, kar se dela na tuji univerzi, naša domača univerza ne prizna, pritožujejo se, da bachelor pravzaprav ni kaj dosti vreden in da v končni fazi človek ni tako izobražen, da bi ga podjetje zaposlilo, da potrebujejo stopnjo master. Skratka, veliko je problemov. Pa še nekaj naj povem citat univerzitetnega profesorja, ki pravi, da študentje potrebujejo več časa, dobijo slabše kvalifikacije, tudi osebnostno eh, izobraževanje je utrpelo. In v prejšnjih letih smo videli, da je bil univerzitetni študij tak, da je spodbujal tudi kritičnemu mišljenju in tudi raziskave so veljale za zelo dragoceno dobrino. Torej, kritično razmišljanje, da zna nekdo pogledati dlje od svojega krožnika, eh, med disciplinarno razmišljanje, vsaj v mojih časih je bilo tako. Zdi se zdaj, da je vse to splavalo po vodi in zato mislim, da je nujno, da ministrice in ministre v Ervanu pozovemo k reformi, eh, bolonske reforme in morda boš tudi potem spet tisto, kar je bil. Seveda je potrebno vzpostaviti in zagotoviti zaposljivost, ampak ne za vsako ceno in ne za to ceno, ki jo morajo zdaj študente plačevati in ta cena je veliko previsoka. Grazie Petra. Hvala Petra in sedaj dajem besedo kolegu Zveru. Hvala lepa za besedo. Um, dovolite, da vam spregovorim kot um, poročevalec v esenci eh, tega poročila, e, spoštovane gospe poročevalke, gospe Libačke. Eh, njej se zahvaljujem za dober uvod ki ga je posredovala eh, vsem nam. Eh, morda je eh, konferenca v erevanu v armeniji neka dobra referenčna točka da se lahko to poročilo postavi tudi v funkcijo te konference ampak seveda poročilo mora biti veliko bolj splošno in dolgoročno mora izražati nek odnos evropskega parlamenta v tej fazi evalvacije bolonjskega procesa in bo veljala naša stališča in opažanja bodo veljala eh, kar nekaj časa. Eh, torej konferenca erevan je dobrodošla referenčna točka ni pa ključna. Eh, zato se mi zdi da moramo čeprav imamo kratek čas ali smo si postavili kratke roke se temeljito lotiti evalvacije bolonjskega procesa. Eh, jaz se strinjam z vsemi predhodniki eh, verjetno pri nas ni tukaj veliko ljudi ki bi nasprotovali reformi visokega šolstva ali pa bolonjski reformi. Eh, lahko rečemo ali pa si želimo da bi bilo dobro da bi naredili reformo reforme reformo bolonjske reforme ampak pomembno je da se vsaj dogovorimo o tem kaj bi lahko naredili najdemo neko soglasje za nek spin nek nov pospešek kot je prej rekla eh, latvijska ministrica da se eh, eh, hitreje odpravljajo slabosti in da se poskuša hitreje priti do nekih ciljev ki smo si jih zastavili konec devetdeset let in to je da visokošolski prostor v evropi bolj primerljiv z najboljšimi univerzami na svetu z ameriškimi z azijskimi visokošolskimi sistemi da je krajši da je bolj učinkovit da je bolj kakovosten da je tudi bolj eh, primerljiv v evropski uniji eh, in da je eh, usmerjen na rezultate in da so ti rezultati tudi potem uporabni v družbi in gospodarstvu. prav zato sem prej mimogrede omenil vprašanje tudi tretje generacije univerz ki dejansko nastaja evropa eh, je izgubila primat na univerzitetnem eh, polju eh, tukaj so univerze se nastale rodile pred tisoč leti tukaj je nastala taka močna univerza industrijskega tipa imenovana humboldtova univerza ki še se danes močno oprijemamo ampak čas gre hitro naprej in mi moramo spremeniti našo strukturo in pa filozofijo univerzitetnega življenja da bi dosegli cilje ki smo si jih zastavili konec devetdeset ih let. predvsem moramo eh, narediti nekaj eh, da bodo eh, šolski visokošolski sistemi v evropi bolj primerljivi. to je hotela bolonjska reforma doseči ampak ne gre samo za primerljivost stopenj gre za primerljivost kompetenc ki jih dobijo študentje kompetenčno primerljivost en zdravnik iz grčije mora biti enako usposobljen kot zdravnik za neko področje iz francije anglije švedske in podobno enako velja za učitelje in v letu dva tisoč osem v času slovenskega predsedovanja je začel veljati evropski kvalifikacijski okvir ki vključuje tudi druge ravni izobraževanja ampak je podlaga na katerem na katerem bi morali nacionalni kvalifikacijski okviri eh, torej se spremeniti in se eh, napraviti in na tej podlagi bi morali napraviti evropske izobraževalne sisteme bolj primerljive. skratka eh, ni prav zdaj da gremo v vse podrobnosti veliko je odprtih vprašanj jaz sem prepričan da je proces dober da da je veliko bolj dobrih rezultatov kot jih je prinesel kot eh, je slabih eh, da moramo eh, nekako pospešiti in utrditi bolonjsko reformo zato so tovrstne razprave kot bo konferenca v erevanu nadvse dobrodošla in tudi to poročilo ki ga pripravlja poročevalka zelo zelo zelo pozdravljam. morda bi bilo dobro da bi eh, eh, vsako leto pripravili eno tovrstno evalvacijo eh, in hkrati to tudi pomeni svojevrstno ne pritisk ampak apel na države članice da hitreje poskušajo hitreje reformirati oziroma modernizirati visokošolski prostor. E ja, dve kratki pripombi tudi po razpravah prejšnjih let glede reforme bolonske reforme mislim da je absolutno pomembno da program bachelor ni prekratek da je možno bivanje v tujini da je možno premikati se levo in desno. To bi morale države regulirati. Nekatere države imajo stopnjo bachelor daljšo ali krajšo. Predvsem pa moramo poskrbeti, da se to obdobje razširi, da se omogoči tudi bivanje v tujini in potem priznavanje kvalifikacij. Če želimo mobilnost, je ključno, da je možno medsebojno priznavanje in na tem vsekakor mora biti težišče. Grazie, eh, Gatrupel, la... Hvala lepa. In sedaj kolega Maragal. Sì, grazie, Hvala, gospa predsednica. Prisluhnil sem komentarjev eh, ministric in poročevalke o bolonskem procesu in eh, sedaj mi je nekako veliko bolj jasno, kaj se dogaja in stvar me bistveno eh, bolj zanima, pravzaprav eh, so to rezultati, ki so odlični glede na kratek čas. Eh, glede eh, trenutnega stanja bolenskega eh, procesa, mislim, da je za tem ogromno dela. Koncept je jasen, 15 let dela je za nami, stvari so se razvile glede na osnovno zamisel. Torej v, v bistvu, v, na splošno je v. Tukaj uspeh. Po drugi strani pa obstaja tudi nek občutek, da smo nekaj zapravili. Eh, ta program ne, ne vzbuja več toliko zaupanja ali navdušenja. Uh, strategija vsaki državi uh, članici uh, se nekoliko strateguje, uh, spremen, uh, razlikuje in uh, to je seveda eh, problem, če govorimo o dejanski pravi reformi. Eh, gre za, tudi za eh, stroške, stroške, ki bodo utrpeli šolski sistemi, sistemi izobraževanja. Tukaj nimamo dokončnih rešitev in odgovorov. Ne poznam situacije v posameznih državah članicah, da bi lahko dajal kakršne koli predloge. Nisem pa proti spreminjanju samem po sebi. Reforma je bistvena in sedaj imamo priložnost, naprimer na konferenciji v Erevanu maja, da eh, izpostavimo neke zelo eh, jasne misli, pripraviti moramo eh, jasno, kaj želimo reči, postaviti jasna prednostne naloge za nadaljno reformo programa. In tukaj mislim predvsem vsebinsko. Ehm, prvi pogled sem sicer rekel, da ni vem točno, kje eh, je odgovor, ampak eh, ko gre za eh, ocenjevanje, evalvacijo, bomo res lahko vključili primerljivost v razpravo, če bomo upoštevali izkušnje iz različnih držav članic, eh, ampak primerjati se moramo tudi z naprimer Kitajsko ali Japonsko. Na ta način bomo dosegli eh, ta eh, cilj. Pri tem seveda moramo biti strogi, dosledni. Drugič. Razmišljati moramo o razmerju izvajanja bolonskega sistema in, in med gospodarsko krizo in kakšne eh, so bili, eh, so bile, so bili stroški izvajanja. Eh, v Španiji obstaja celo vic na to temo, ker ti povezuje se to z zmanjševanjem proračunskih sredstev. To seveda negativno vpliva na prestiž in podobo bolonskega procesa. Po mojem mnenju m, mm, si moramo postaviti cilj ne le primerljivost in eh, sistemizacija eh, pri razvoju bolonskega procesa, ampak dejansko parava konvergenca med univerzami v Evropski uniji je tisto, uh, kar potrebujemo. Moramo vzpostaviti nek prestiž in nek okvir, ampak še smo zelo daleč. Hvala, kolega uh, Brian. Potem uh, pa zelo na hitro še drugi, ker moramo blizu kmalo končati. Eno bi rada omenila, Petra je že govorila o sprejemljivosti na eh, visokih šolah glede bachelorja in mastra. V Nemčiji mislim, da je bilo veliko nasprotovanja na samem na začetku prav z šol. Zlasti na tehničnih študijah je vsakdo ohranjal svojo diplomo in dejansko če tudi so imeli stopno bachelor in master, ni nujno bila zagotovljena kakovost. Petra je govorila o svobodi, da lahko človek hodi tudi na druga predavanja, da se razširi obzorja, ne pa samo, da se omeji zgolj na osko strokovno področje. Problem pa je, kako vse to oblikovati, ali je treba šole prešolati za to, da imam recimo nek strukturiran pouk predavanja, od česar ne morem odstopati, da lahko počnem samo tiste stvari, ki so predpisane. Veliko stvari se je zgodilo, tudi glede kompetenc visokih šol, zato je proces težaven, tudi kar zadeva medsebojno priznavanje. Pri Na nekaterih šolah je bachelor pomenil to ono in tretje. Če pa sem uh, študiral isto stvar, sem imel popolnoma drugačne kombinacije predmetov in zato v končni fazi seveda ni bilo primeljivosti. Če je nekdo šel v tujino za semester, je lahko potem unovčil točke, ki dejansko eh, sploh ne sodijo v program na domači univerzi. Zato mislim, da je seveda po eni strani zaželena izmenjava, po drugi strani pa je pomembno tudi sprejemanje tujih kvalifikacij. Zato moramo razmisliti, kako doseči prijemljivost, primerljivost eh, diplom visokošolskih ustanov. In to je bil tudi eden od ciljev eh, za stopnje bachelor, masters, zato da dosežemo neko prijeml, primerljivost na dolgi rok in občutek imam v tem trenutku, da to ni problem samo Nemče, pač pa tudi drugih držav. Skratka, da se je situacija bolj zacementirala kot sprostila in zato bi morali razmisliti o tem, kako doseči ustrezno kakovost in strukturo. In zato bi rada podprla to kar so povedali že kolegi ne more iti samo za strukturne reforme pač pa je treba zagotoviti tudi ustrezno kakovost prožnost je na voljo imamo različne možnosti študija stopnje bachelor master včasih imamo master ki traja eno leto včasih je potem kar nenadoma tri leta, očitno so šole same, ki to, o tem odločajo v svoji strukturi. Skratka, toliko je prožnosti, da to v končni fazi ponovno onemogoča primerljivost. Grazie, kolega Morgano. Eh, hvala, kolega Morgano. Eh, Čisto na kratko, glede na veliko vprašanj, eh, ta tema si nam zasluži največ pozornosti, kar jo zmoremo. Osnovno vprašanje je po mojem, ali želimo ta vidik obvladati. Gre pa za kompleksno zadevo. To pa pomeni, da eh, moramo sprva najti neko srednjo pot, da pridemo do nekega dogovora. In jasno je, da se svet vrti stalno naprej, eh, razmere se stalno spreminjajo in zaradi tega ne moremo dokončno eh, imeti jasnega izida. Eh, gre eh, seveda tudi za priznavanje kvalifikacij. Eh, stvari niso enako urejene v Evropi, pa tudi druge. Potem, glede na to, tudi danes je ministrica na to opozorila, nekaj več je treba narediti na ravni Evropske unije za ureditev visokega šolstva. Težko si predstavljamo, da med tem, ko uh, se odločamo za take prego, uh, programe v Evropski uniji, uh, se odločajo tudi za drugačne poti kljub tem nekim skupnim zastavljenim temeljem. Potem, seveda, Eh, niso vsi eh, diplomski študiji taki, da jim morajo imeti eh, sistem 3 plus 2, 3 plus 2 ali 2 plus 2. Tukaj gre za različne ravni. Nek katere stvari so popolnoma eh, poklicno usmerjene za to, da se mladi lahko čim prej zaposlijo, eh, drugi pa se bolj odločajo za akademske programe in za določene eh, programe visokega šolstva je treba upoštevati iz tehniške in eh, raziskovalne eh, vsebine. Kristini bi se zahvalil, da je omenila visoko kakovost, mobilnost in zaposljivost. Eh, tu je gotovo nekaj, na čemer moramo delati še naprej. Potem je pa še nek vidik, na katerega želimo upozoriti dejstvo. V mnogih eh, državah gre seveda za investicije, ampak eh, univerza je neke vrste, vrste parkirišče za nezaposlene. Tukaj si ne moremo eh, delati, da tega problema ni. In še zadnja zadeva na področju klasifikacije univerz Eh, rangiranje. Eh, moram reči, da so tukaj kriteriji zelo eh, drugačni. Eh, Nasplošno eh, više rangirajo univerze, kjer je eh, več raziskav in manj poučevanja. Mi v Evropi imamo ponavadi kombinacijo obojega in to moram izpostaviti, kajti tudi tukaj moramo še nekaj reči o rangiranju univerz na konferenciji. Eh, v Erevanu oglede dejanskih eh, kompetenc. Hvala lepa in sedaj gospod Venta. Najlepša hvala. Kratek bom. Gospa Bubacka, najlepša hvala za predstavitev vašega poročila. Govorili smo o več vprašanjih kakovost, izobraževanja je še vedno pod vprašanjem. Mislim, da moramo odgovoriti na potrebe in zahteve trenutnega trga dele, dela. Priča smo namreč prevelikemu številu izobraženih. Morda bi lahko na nek drugačen način zagotovili, da morda ne delovna mesta, ampak nekakšen drugačen pogled na inovacije. La parola alla collega Di Bacca, vorrei chiedere alla Commissione e in particolare al mm, dottor Tyson. Hvala lepa, sprašujem sedaj, če želi dr. Tyson še kaj povedati. No, Opravičujem se, oprosti, Kristina, pred teboj. Besedo dajemo še gospodu Tysonu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi rad povedal, da komisija pozdravlja pobudo mnenja parlamenta. Profesor Berlinguer je pred tremi leti v tem odboru razvil zelo zanimiv dokument. Kot veste, bolonski proces ni proces Evropske unije, je pa proces, v katerem lahko Evropska unija odigra pomembno vlogo in to bi morala tudi storiti. Kot je dejalo več poslancev in poslank, je to menik za bolonski proces. Marsikaj smo že dosegli in mislim, da ne smemo biti preveč negativni, kar se tiče dosežko. Vključili smo trofazni sistem v vseh 47 eh, držav morda ne popolnoma v vse, ampak vseeno smo ga vzpostavili in nihče v to ne dvomi. Kreditne točke ECTS se uporabljajo posod, 75 odstotkov programov uporablja te kreditne točke. Kar se tiče priznavanja teh kreditnih točk, 80 odstotkov študentov, ki se odločijo za Erasmus, ehm, dobi polno priznanje vseh kreditnih točk imamo sistem kvalifikacij, imamo sistem standardov in meril, ki smo ga ravno kar začeli revidirati, marsikaj smo že dosegli. Vseeno pa je izvajanje teh reform v 47 državah zelo raznoliko. Proces nekako izgublja svoj zagon in se daje napočil na pravi trenutek, da okrepimo izvajanje tega procesa in mislim, da lahko Evropski parlament marsikaj naredi na tem področju. Veliko je bilo govora o tem, kako zagotoviti ta novi zagon, to novo energijo. Ugotovili smo, da smo morda poskušali storiti preveč. Morda bi bilo bolje, da se osredotočimo na tiste osnovne prednostne naloge, ki so bile določene leta 1999, da si pogledamo, kaj lahko naredimo za mobilnost eh, študentov in za internacionalizacijo samih sistemov. Brez dvoma lahko več naredimo na področju izvajanja reform. Ne smemo govoriti zgolj o tem, kaj morajo narediti države članice, institucije zunaj Evropske unije, ampak jih moramo, jim moramo ponuditi praktično pomoč, praktično podporo. Upoštevati moramo začetne položaje in eh, situacijo v različnih državah. Gre za države od eh, Islandije do Kazahstana in razmere v njihovih eh, visokošolskih sistemih so izjemno raznolike. Delovati moramo v skupinah držav, ki se soočajo s podobnimi izzivi, s podobnimi težavami. Marsikaj se je spremenilo v leta 2012 na breju od eh, sporočila iz Bukarešte in konference naprej. Vedno več je potrebe po interdisciplinarnosti. Kolegi in kolegice so to danes že omenili. Ugotavljamo, da akademiki veliko govorijo o interdisciplinarnosti, v praksi pa se nič kaj ne spremeni. Univerze, ponekod spremajo ukrepe, ampak tiste največje še vedno ostajajo nekakšni otoki sodelovanja ravno ni. Večja je tudi mera globalizacije na področju visokega šolstva in na področju raziskav. Tudi to moramo poštevati. Pogledati si moramo ne zgolj spremembe v samem področju visokega šolstva, ampak tudi druge pobude v eh, jugovzhodni eh, Aziji, Latinske Ameriki in drugot. Omenili ste tudi izzive zaradi zmanjšanih javnih sredstev. In mislim, da je to zelo pomembna tema za številne univerze v številnih državah. Sredstva so padla za 20 do 25 odstotkov. In še posebej v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela, Bolonja pa se na to zaenkrat še ni odzvala, vseeno pa se v prihodnosti mora. Hitrost razvoja dogodkov na področju informacijske tehnologije je prav tako nekaj, kar mora bolonski proces upoštevati. Digitalizacija visokega šolstva prinaša številne priložnosti, še posebej kar se tiče internacionalizacije. Vseeno pa je to tudi velik izziv, kako zagotoviti kakovost, programov, ki potekajo zunaj države, eh, iz katere študenti v teh programih sodelujejo. Kako zagotoviti ustrezno izobraževanje teh študentov in kako bolje vključiti informacijsko tehnologijo v naše univerze. To je nekaj novega, nek nov izziv, ki se ga moramo jasneje lotiti. Seveda parlament še ni prepozen, lahko pripravite svoje zamisli. Verjetno bi bilo v okviru priprave na konferenco v Erevanu najbolje pripraviti nekakšne prednostne naloge. Visoko šolstvo se uh, sooča številnimi izzivi, ampak mislim, da bi se morali ministri osredotočiti na tri ali pa štiri prioritete za delo v naslednjih nekaj letih. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Tyson, za te pripombe in ocene. Mislim, da so roki zelo kratki. Besedo dajem takoj gospe Libački za njene zaključke, potem pa zaključujemo sestanek. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvalila bi se rada tudi vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala za vaše komentarje. Mislim, da se ukvarjamo s tremi pomembnimi temami. Priznavanje diplom, naprimer, pa tudi priznavanje teh treh faz izobraževanja, treh ravni. Še nekaj je treba izpostaviti in tega se je dotaknila sama predsednica. Mislim, da je pomembno zagotoviti, da je nek študijski program celosten, da omogoči posamezniku dostop do trga dela predstavnik Evropske komisije je spregovoril tudi o internacionalizaciji, o mednarodni dimenziji teh programov. To je prav tako pomembna tema, ne sme ostati zgolj pri besedah. Sodobne tehnologije je treba povezati s mobilnostjo naših študentov in izkoristiti njihov potencial treba izkoristiti potencial vseh orodij na področju visokega šolstva. Povezati je treba evropsko raziskovalno območje in evropsko visokošolsko območje. Še enkrat najlepša hvala. Se upravičujem še enkrat za kratke časovne roke. Veselim se dobrega sodelovanja. Hvala lepa, Kristina, za angažma. Kot smo lahko slišali, veliko prispevkov, velik interes tudi na strani komisije. Očitno dajemo nov zagon bolonskemu procesu. To je ključnega pomena, pri čemer ne bomo pozabili na prioritete. Ne smemo pa pozabiti, da imamo tudi zaveze v okvir Evrope 2020, da bo vse več ljudi, mladih ljudi, imelo to priložnost, tudi kar zadeva sredstva. Mislim, da bi države članice morale del sredstev nameniti za sofinanciranje. Sofinanciranje izobraževanja mladih. To se mi zdi, da je tema, ki si zasluži še več razprave. Potem, mislim, da moramo upoštevati, vem, da to boš, tudi dostopnost. To je tema, na katero velja spomniti in mislim, da potrebujemo tudi drugačno podlago glede dostopa do evropskega študija. Z drugimi besedami, boljši dostop do izobraževanja na evropskem ozemlju. Mislim, da je to poročilo, za katerega smo zelo zainteresirani. Vem, da gre za tekmo s časom, ampak mislim, da se izplača. In naj spomnim, da bomo v prihodnje imeli tudi študijo glede razvrščanja univerz in na ta način bomo lahko vključili tudi rezultate tega poročila, kateri so za nas kazalniki kakovosti, ki se lahko uporabijo pri internacionalizaciji. Hvala lepa, vidimo se jutri zjutraj ob devetih. Zdaj sledi sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati, naj spomnim na roke, ki so že bili omenjeni za to poročilo. In sicer 26. februarja bo dejansko predstavitev poročila poročevalke. Hvala lepa.